Good morning, colleagues. Before we start with the votes, Kolegice in kolegi, preden začnemo z glasovanjem, bi vam rad nekaj pojasnil. results. Sistem za elektronsko glasovanje nam nekoliko nagaja, tako da rezultati včasih ne bodo pravilno prikazani. Lahko se zgodi, da rezultati ne bodo takoj vidni na ekranu, tako da jih bom včasih moral prebrati. Naj še enkrat ponovim. Kolegice in kolegi. Elektronski sistem za prikaz rezultatov nam nekoliko nagaja, zato boste včasih videli samo dve torti in ne rezultatov. Na svojih zaslončkih boste lahko videli rezultat na teh velikih ekranih v dvorani, pa včasih ne. Prva točka, priporočilo za drugo obravnavo o varstvu živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Gospa Alfano želi besedo. No- Kolegice in kolegi, na podlagi člena 157 predlagam, da se to besedilo vrne nazaj v odbor. Oprostite, na podlagi člena 175. V tem poročilu bo treba spremeniti kar nekaj členov, če želimo zavarovati dobrobit živali. To besedilo tudi dopušča, da se živali večkrat uporabijo v poskusih, tudi v primeru, ko živali trpijo, lahko se uporablja živali tudi za didaktične namene. Mislim, da bi morali spoštovati člen 13 pogodbe, ki se nanaša na to, da je treba v celoti upoštevati dobrobit živali kot biti. Uh, ne želimo zavirati raziskav, želimo samo to, da se raziskave spravijo na pot, ki je trajnostno vzdržna. Nima smisla sprejeti te direktive samo zato, da jo bomo potem čez nekaj let ponovno spremenili. Zato smo že sedaj želeli uvesti vse potrebne spremembe. To ni politično ali ideološko stališče, gre za zdravo pamet. Zdrava pamet pa ni politično obarvana. Hvala. Gospa Alfano. Najlepša hvala za ta predlog. Bi morda 40 kolegov ustalo in podprlo ta predlog, kdor to podpira, naj ustane. Mislim, da je ustalo 40 kolegov, da jih ni treba šteti. Gospa Evans bo govorila uprit temu predlogu. Gospa Evans, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Skupina zelenih podpira predlog, da se vrne besedilo nazaj v odbor. Tudi nas skrbi besedilo, kot se trenutno glasi. Države članice imajo sedaj pravico sprejeti strožje ukrepe za varstvo živali, če želijo. Nova zakonodaja bi to v prihodnje prepovedovala, s tem pa bi storili veliko proti izboljšavam mislim, da bi moral parlament jasno zavzeti stališče, ki ga je zauzemal v prvem branju. Poleg tega je treba vedno uporabiti alternativne metode, če le te obstajajo. To iz besedila ni jasno razvidno. Poleg tega moramo bolj jasno opredeliti, kaj imamo v mislih, ko govorimo o tem, da je treba uporabljati v testne namene primate razen človeka. Mislim, da bi morali biti bolj jasni in poskrbeti za bolj učinkovito zakonodajo. Še en govornik proti. De Castro. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, kot predsednik odbora Agri odbora, ki je pristojen za to zadevo, nasprotujem temu, da se poročilo Jegle vrne nazaj v odbor. V odboru smo razpravljali o tej temi že zadnje leto in pol in odločno smo podprli skupno stališče. Nihče ni glasoval proti, samo nekaj kolegov se je takrat vzdržalo pri glasovanju. Zato ne vem, zakaj bi še enkrat poročevali celotno besedilo. Vse je na dlani za to, da se glasuje danes. Hvala. Uh, now we hear the rapporteur, Mrs. Jägler. Sedaj pa poročevalka, gospa Jägler. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Moram reči, da sem presenečena nad to zahtevo. Kolegi, moram reči, da je ta predlog zelo nenavaden. Kolegica Evans je poročevalka v senci iz skupine zelenih, prisotna je bila na vseh trialogih, glasovala je za sporazum, ki je bil dosežen 7. aprila. Zeleni so res v odboru uložili predloge sprememb, tudi danes so jih še enkrat uložili, kar je popolnoma legitimna zadeva. Vendar, kot je bilo že rečeno v odboru, vsi so zavrnili te predloge sprememb zelenih, razen skupina zelenih sama. Tako da vas, kolegice in kolege, res prosim, da podprete ta kompromis. Sama nisem v celoti zadovoljna s tem kompromisom. Predvidevam, da nihče ni sto odstotno zadovoljen s kompromisom, kajti takšna je pač narava kompromisnega predloga. Vseeno pa vas prosim, da sprejmete kompromis in da zavrnete prošnjo, da se vrne zadeva nazaj v odbor. Kajti v tem primeru bomo morali še naprej uporabljati zakonodajo iz leta 86, ko gre za raziskave na živalih. Prosim vas, da storimo korak naprej, korak k večji zaščiti živali. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa pripomba. Eh, želela bi pojasniti stališče svoje skupine. Namreč včasih je resnično težko, da se sledi liniji te skupine, ko ugotovimo, da poročevalka ne želi razumeti, da številni eh, živalski poskusi eh, se pravzaprav še povečujejo v okviru tega besedila in eh, je število eh, živali, ki se v ta namen uporabljajo, še večje. Potrebujemo strožjo zakonodajo, kot je ta. In zato je možno predlagati, da se to ponovno vrne odboru. Če to ni možno, potem to pomeni, da ta parlament ne deluje pravilno. Well, thank, thank hvala lepa, hvala lepa, da ste pojasnili, kakšne težave ima s tem vaša skupina. Vendar pa je parlament suveren in eh, šli bomo na glasovanje. Kdo je za to, da se zadeva vrne v odbor? Kdo je za to? Kdo je proti? Bomo nadaljevani z glasovanjem. In predlog ni uspel. E, tu imamo sedaj poimensko glasovanje in e, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In e, tukaj tudi vidimo sedaj številke, kar pomeni, da sistem deluje. Na to gremo naprej, številka dve, glasujemo, poimensko glasovanje, konec glasovanja. Tudi ta je zavrnjen. Tretji predlog spremembe s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. In stališče sveta je tako sprejeto. Ja, sedaj je poročilo gospoda Örja. Gospod David, imate besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. V zadnjih dveh dneh smo dobili več kot 400 mailov glede teme, ali lahko službe nekaj storijo, da ne zgubljamo svojega časa in sicer samo zato, da potem to črtamo oziroma ne sprememo. Hvala lepa. Ta mehanizem imate na svojem outlooku, ko lahko to pravzaprav avtomatično sami storite. Gospa Sinkler ima besedo. In eh, vaši voljivci naj bi imeli priložnost, eh, da vas kontaktirate, kje pa ste. To je prava sramota. Thank you for amplifying. Hvala lepa, hvala lepa, da ste še pravzaprav nadgradili to, kar sem sam eh, povedal oziroma moj, moje stališče. Sedaj imamo 32 predlogov sprememb eh, glede naslednjega poročila. Glasujemo poimensko. The vote is closed. Konec glasovanja. And that is adopted. Sprejeto, sprejeto, 601 za. Sedaj gremo na predloge sprememb. Mene slišite prav, bom še enkrat govoril glasneje. Peti predlog sprememb. Poimensko glasovanje glasujemo. The vote is... Konec glasovanja. Sprejeto. Dvanajst. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 13 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 16. Kdo je za? Prosim, z dvigom rok. Kdo so tisti, ki so proti? Sprejeto. E, pozabil sem omeniti vzdržane. Glasujemo glede naslednjega predlog, predloga sprememb 19. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. 28 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 30 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Tudi ta je sprejet. E, sedaj predlog spremembe 40. Kdo je prosim za? Dvig rok. Proti, vzdržani, sprejeto. 41. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 43. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj je predlog spremembe 31, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 32 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 34. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48. Po imenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 51. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri. S poimenskim glasovanjem. Začete glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 52. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53. Kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno? 9. Za, proti vzdržani sprejeto. 60. S poimenskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 61 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enostavna večina imamo. 54. Kdo je za? Prosim, pokažite z dvigom rok. Proti vzdržani, zavrnjeno. 17 s poimenskim glasovanjem. Začete glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 62 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. tudi ta je sprejet. Sedaj pa tako spremenjen eh, predlog, dajemo na glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije in sicer s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitamo gospodu Öriju. Eh, sedaj pa sedem predlogov resolucije, za katerega moramo eh, glasovati v nadaljevanju. Postopkovno vprašanje. Ha? Det gjelder endringsforslag 48, og det har innsmuget seg i Eh, pri predlogu spremembe 38 je prišlo do napake eh, in sicer imamo verzijo, to verzijo v švečini, eh, namreč minimalna plača. Potrebno, služba mora to napako odpraviti oziroma spremeniti. Besedilo ustrezno spremeniti. Hvala lepa, gospod Ludvikson. Služba bo to uskladila. Še nekdo je za postopkovno vprašanje? Den, uh, council, den rat. Pozvala bi svet, da in sicer, eh, torej, želela bi podati kratko stališče glede tega glasovanja tukaj. In sicer, In eh, sicer želela bi, da svet sledi našemu stališču. Svet je bil prisoten na razpravi in prav gotovo bodo pobliže sledili eh, delu eh, parlamenta, kot bi morali in prepričan sem, da je tako tudi bilo. Gospod Kofer želi besedo. Uh, moja, moja naprava ne deluje in seveda to omejuje moje možnosti. In the immortal words, we'll send a technician. Poslali bomo tehnika. Eh, gremo sedaj na glasovanje o resoluciji o Iranu. In sicer najprej skupen predlog resolucije. Imate besedo, gospod Malo? Gospod Mauro. E, e, gospod predsedujoči, glede na to, da na svojem glasovalnem seznamu ne vidim zahteve za poimensko glasovanje, bi glede na pomen tega tema, e, pomen te zadeve, te teme, predlagal, da se poimensko glasuje o tej resoluciji. Um. Sem, sem vzel na znanje, gospod Havit. Uh, prepuščam vaši sodbi vendar sem informiran eh, da je pravzaprav možno da tako glasujemo o eh, teh predlogih in eh, tako bi tudi predlagal oziroma zahteval odvisno je od predlogov Eh, vendar pa bomo eh, tudi skupno resolucijo tako eh, predstavili za glasovanje. Štr, če, so, če je 40 ljudi proti, potem tega ne more biti. Če nihče nasprotuje. Oprostite. Sorry, Mr. Howard, do you want separate votes? Gospod Howard, želite po delih, glasovanje po delih glede tega ostavka? Uh, ali morda kdo temu nasprotuje? Vse s poimenskim glasovanjem ali smo si vsi glede tega na jasnem? Poimensko glasovanje. Sedmi odstavek. Nekdo nasprotuje. Gospod Tenek ki želi pojemensko, eh, pojemensko glasovanje glede končnega odstavka. Eh, mislim, da gre za razumni predlog. Torej, sedaj bomo glasovali o sedmem odstavku in sicer z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Sprejeto z veliko večino. Eh, potem gre tu za navedbo pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto z veliko večino. Sedaj pa skupna, uh, eh, skupen predlog resolucije s poimenskim glasovanjem začete glasovanja. Konec glasovanja. 658 za, 1 proti, 22 vzdržanih. Mislim, da je to zelo jasno sporočilo. Hvala lepa, kolegi. Thank you very much. Yes. A point of order from Mrs. De Kaiser. To act. Gospa De Kaiser. Že želi, bomo tudi to zabeležili. Bila je tehnična napaka. Okay. Thank you so much. Eh, sedaj bomo slišali pojasnila glasov, gospod Kananovski. Hvala lepa, predsedojoči. Tehnološki napredek vodi tudi k gospodarskemu napredku, zato je potrebno iskati bolj.